dokumentov oziroma osebnih izkaznic. Zavezali smo se Evropi konvergence, Evropi kot globalnemu akterju in Evropi skupnih vrednot. Kar zadeva Evropo konvergence, si je predsedstvo močno prizadevalo, da bi dosegli premik pri pogajanjih glede prihodnega finančnega okvirja od leta 2021 do leta 2027. To smo naredili tako politično, kot tudi v posameznih panogah okvirja. Prav tako smo delali na pogajanjih glede različnih zakonodajnih dokumentov, zato da bi konsolidirali bančno unijo in unijo kapitalskih trgov. Prizadevali smo se, da bi zagotovili dolgoročno prihodnost enotnega trga na področjih, kot je enotni trg vseh svojih razsežnostih, energetika, socialne zadneve, podnebne spremembe, smo dosegli napredek in določili mejnike, ki bodo finski in hrvaški, preostalima dvema v našem triju, pomagali pri nadaljem delu. Gre za izzive digitalne dobe in umetne inteligence, vse To je tudi bilo zajeto v prvih sklepih Unije na to temo. Naše predsedstvo je dalo pomemben prispevek k temu, da bi konsolidirali digitalni enotni trg z direktivo o avtorskih pravicah. Pri vseh svojih aktivnostih nam je uspelo, da smo se osredotočili na konsolidacijo socialne razsežnosti Evropske unije, kar je tudi prednostna naloga pri vzpostavljanju in izboljševanju trga dela v Evropski uniji. Kar zadeva energetsko unijo, direktiva o zemeljskem plinu je bila deležna predloga, s pomočjo katerega bomo dobili enoten okvir za povezovanje zemljskega plina v sodelovanju s tretjimi državami. Potem je tu še skupna vizija za to, da bi dosegli podnebno neutralnost. Sprejeli smo prve predpise, kar zadeva emisije iz gospodarskih vozil. Varnejša Evropa je tudi bila del naših aktivnosti, da bi izboljšali varnost v Evropski uniji in s tem izpolnili pričakovanja naših državljanov. Prav tako smo konsolidirali mandat obaljne straže in mejne agencije, sprijeli smo tudi zakonodajo glede interoperabilnosti in s tem poslali jasen signal, da evropski sistem informacij in obveščanja morajo biti, da morajo biti ti sistemi med seboj povezljivi, le tako lahko nadaljujemo sodelovanje in konsolidiramo notranjo varnost. S tem tudi lahko izboljšamo funkcionalnost šengenskega območja. Cilj Romunije je seveda, da bi v prihodnje na tem področju polno sodelovala. Kar zadeva priseljevanje, smo si prizadevali, da bi pospešili pogajanja glede evropske azilne in priseljevalne politike. Tu so še vedno razhajanja, vendar pa nam je uspelo premakniti pogajanja, kar zadeva direktivo o vračanjih in odobrili smo nekatere začasne ureditve. Dokončali smo pogajanja glede delovanja Evropske mreže uh, uradnikov za zvezo na področju migracij. Kar zadeva kibernetske napade, smo sprejeli okvir sankcij za to, da bi se lahko zoprstavili kibernetskim napadom. Prav tako bomo prvič priča sankcijam zoper tiste, ki so upleteni v napade, kibernetske napade zoper Evropsko unijo. Romunija bo nadaljevala in želi si biti gostiteljica Evropske specializirane agencije za to področje. Kar pa zadeva zunanjo razsežnost naših dejavnosti, to se odraža v stebru, ki mu rečemo Evropa kot globalni akter, smo si prizadevali, da bi konsolidirali profil aktivne in učinkovite unije, ki je dejavna v svoji soseščini in ki je vredostojna. To pa smo naredili tako, da smo izpolnjevali svoje mednarodne zaveze napredovali smo na področju naprimer Zahodnega Balkana, vzhodnega partnerstva in uh, črnomorskega območja. Potem je tu še širitev. Širitev je naložba v gospodarsko blaginjo Evropske unije na Zahodnem Balkon, b, eh, Balkanu. Glede na zelo kompleksno okolje smo uspeli doseči pomemben napredek, pravzaprav zgodovinski napredek. Strateške možnosti ostajajo še naprej odprte s pomočjo partnerstev v regiji. V mislih imam predvsem Albanijo in Severno Makedonijo. Ti naši cilji so še toliko pomembnejši v Evropi skupnih vrednot. Lažne novice so dan danes že realnost svetu smo posredovali predlog, kako se zoprstaviti lažnim novicam in prepričani smo, da lahko evropske volitve izvedemo ustrezno. Želeli smo se boriti tudi proti antisemitizmu in ksenofobiji, sovražnemu govoru in vsem oblikam nestrpnosti. Upamo, da se bodo ta naša prizadevanja nadaljevala tudi v prihodnje in da bodo naše partnerice iz Trija nadaljevale s temi prizadevanji. Potem je tu enakost med spoloma. To se odraža tudi v sestavi evropskih inštitucij, parlamenta in nove Evropske komisije. Prizadevali smo se, da bi konsolidirali evropski projekt in v preteklih šestih mesecih smo pokazali, da mora proevropska usmeritev biti podprta tudi z nenehnimi dejanji. Sama sem se osebno zavezala, da bomo gladko predsedovali in to nam je uspelo tudi z mojim osebnim angažmajem. Namreč sama sem močno povezana z cilji evropskega projekta. Sem del generacije, ki je odraščala z idejo popolne evropske integracije. Vem, kaj to pomeni, tudi za Romunijo. In mislim, da ta občutek pomena Evropske unije med državljani Evropske unije predstavlja nekaj, kar moramo vse čas negovati. To pa lahko naredimo le z doseganjem konkretnih rezultatov. Naš projekt spodbujanja Evrope mora temeljiti ne na koncentričnih krogih ali različnih hitrostih. Romunija si bo še naprej prizadevala za konsolidacijo evropskega projekta ter za zaključek integracije. Pri tem imam v mislih članstvo naše države v šengenskem območju. De facto se že obnašamo kot članica in tudi v prihodnje bomo pragmatično nadaljevali in spodbujali načela deklaracije iz Sibiuja in še naprej ostajamo zavezani demokratičnim vrednotam in pravni državi, zapisanim v teh dokumentih. Menimo, da ne sme biti razlik med državami članicami, namreč razlikovanja bi lahko pomenila različne standarde za državljane EU. Romunija je kot predsedujoča svetu pokazala da je polnopravna članica in to kaže tudi eh, našo zavezanost mehanizmu verifikacije. Prepričana sem, da je naša prihodnost možna le z močnejšo in bolj kohezivno Evropo. Sama si z navdušenjem prizadevam za ta cilj. Strokovno in z velikim zaupanjem. Prepričana sem, da prizadevanja Romunije v svetu EU predstavljajo dobro podlago za nadaljni razvoj evropske agende med naslednjim predsedovanjem in finskemu predsedstvu svetu želim pri tem eh, obilo uspeha. Hvala lepa in hvala tudi za vašo podporo v preteklih šestih mesecih. Hvala za vaše pozitivno sodelovanje. Prepričana sem, da predsedovanje Romunije v preteklih šestih mesecih bo ostalo v spominu ne samo Romunije, pač pa tudi Evropske unije kot uspešno predsedovanje. Hvala lepa. President. Hvala lepa, gospa predsednica. Sedaj pa besedo dobi podpredsednik komisije, gospod Maroš Ševčovič. Hvala lepa, da ste danes z nami. Sure, Hvala, gospod predsednik. Draga Viorika. Vedno mi je v veliko veselje, ko sem v tej dvorani, zlasti danes. Danes dopoldan ste se pogovarjali o viziji in pričakovanjih za našo skupno Evropo v naslednjih petih letih. Kmalu boste glasovali o tej viziji, tako da bomo dejansko lahko začeli naslednje zakonodajno obdobje, obdobje, ki prihaja v odločilnih časih zaradi izzivov, pa tudi zaradi priložnosti za vse nas. Sodelovanje z Evropskim parlamentom, z njegovim močnim mandatom, zahvaljujoč visoki udeležbi na volitvah. Torej, to sodelovanje bo nedvomno ključno. Skupna nam je namreč odgovornost za Evropo. Če želimo, da Evropa uspe, moramo nastopati kot ekipa, pri čemer nas mora voditi duh kompromisa in skupni evropski interes. Prepričan sem, da je to veljalo ne samo v času rumunskega predsedovanja, ki ga danes popovdan povzemamo, pač pa mislim, da je to bil duh našega dela, v preteklih petih letih. Naj se zahvalim gospe predsednici vlade Vioriki, da je Romunija toliko naredila za Evropsko unijo. Kot rečeno, parlament, svet in Evropska komisija moramo vse čas sodelovati in se zauzemati za skupne interese. Danes je bilo sprejetih 354 predlogov te komisije, kar 90 odstotkov soglasno. To je zahtevalo veliko kompromisov, veliko pogajanj in prepričan sem, da bo tudi nov parlament enako konstruktiven. Želim čestitati Klausu Johannesu, Viori Kidančili in briljantni veleposlanici pri EU za odlično opravljeno delo in vse dosežke. Veliko prizadevanj ste vložili v to, da bi zaključili čim več zakonodajnih dokumentov še v času prejšnjega mandata do aprila. 90 dokumentom vam je uspelo zaključiti v prvih stotih dnevih vašega mandata in to priča o vaši ustrajnosti. Pri tem imamo v mislih krepitev eh, mejne agencije in obaljne straže. Pri tem imam v mislih direktivo o zemljskem plinu, ki jo je bilo še zlasti težko zaključiti. In eh, Miguel Kanjete se je zato odločil, da se mi pridruži in s tem izrazi hvaležnost za sodelovanje pri tem zelo pomembnem zakonodajnem dokumentu. V mislih pa imam tudi napredek, kar zadeva našo socialno agendo, ki je bila prva prioriteta že od samega začetka. Zahvaljujoč romunskemu predsedovanju imamo zdaj višje minimalne standarde za starše in skrbnike, ki delajo. Zdaj lahko moški prevzamejo večjo odgovornost v družini. Ponudili smo tudi mm, večjo podporo za udeležbo na trgu dela. Delovni pogoji so bolj pregledni za vse oblike dela, zlasti atipične, recimo na zahtevo ali pa skrajšanim delovnim časom. Manj kot leto dni po našem predlogu, da bi vzpostavili Evropski uh, organ za delo, je Romunija že naredila nadaljne korake. Menimo, da je romunsko predsedstvo opravilo izvrstno delo, tudi kar zadeva sektorske predloge. Zelo dober napredek je bil dosežen tudi pri enem od kritičnih točk. To pa je proračunski inštrument evrskega območja. Predlagam, da ravno tako odločno nadaljujemo tudi v času naslednjih predsedovanj. Vsi vemo, kako zapletena so lahko pogajanja o proračunu, vendar pa v končni fazi gre predvsem za politično voljo in zdaj moramo sprejeti odločitev, da ustvarimo gotovost in stabilnost za prihodnost naših državljanov in naših podjetij. Gospod predsednik, spoštovani poslanci, gospa Predsednica vlade, Romunija je pokazala, da je tudi v tem zahtevnem letu institucionalnih sprememb Evropska unija mogoče narediti nekaj za vse, vzhod in zahod. 9. maja je potekal vrh v kraju Sibiu. To je bil pomemben trenutek tako za Evropsko unijo kot za Romunijo. Videli smo, kako svetlo in močno se lahko bleščijo evropske barve. Sporočilo 27 voditeljev je sporočilo in zaveza, da bomo gradili evropsko prihodnost skupaj. Ob koncu naj dodam, da menimo, da bi Romunija morala biti polnopravna članica šengenskega območja in upam, da bo Romunija kmalo tudi postala članica. Pohvaliti bi želel tudi prizadevanja glede pravne države. S tem je treba nadaljevati, ljudje si to zaslužijo. In še moj zadnji stavek, ki opisuje moje osebne izkušnje z vašo državo. Vašo državo sem večkrat obiskal pred in po pomembnih spremembah v naših državah. Videl sem, kako velike spremembe ste dosegli. Ste država, ki je lahko ponosna na svoje prvo predsedovanje. Opravili ste izvrstno delo, za kar se vam zahvaljujem. Poskusil bom to povedati v romunščini. Mučumesk. Grazie. Hvala lepa, podpredsednik Ševčovič. Zdaj pa še politične skupine v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod Kovačev. Thank you very much, uh, president. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa predsednica, gospod komisar. V imenu Evropske ljudske stranke želim najprej čestitati predsedniku Johannesu, vam, gospa predsednica vlade, romunskim državljanom in vsem, ki ste prispevali k temu, da je bilo vaše prvo predsedovanje uspešno. Prevzeli ste odgovornost v zelo zahtevnih časih, v obdobju, ko pričakujemo odhod Združenega kraljestva, ko potekajo nenehne razprave glede evropskega projekta in tudi v času evropskih volitev. In v teh okoliščinah ste se soočili z visokimi pričakovanji, da bi ne samo sprejeli mnoge zakonodajne dokumente, ampak tudi prikazali vizijo za prihodnost. Dosegli ste napredek pri mnogih pomembnih vprašanjih digitalni enotni trg, direktiva o plinu in bančna unija. Kot je komisar že povedal, skupaj smo dosegli močno zavezo na ravni EU za evropsko širitev oziroma za perspektivo za Balkan. Upamo, da bo to ostalo visoko na agendi Evropske unije. Vrh v Sofiji je po desetih letih ponudil zelo potreben načrt za prihodnost, ki smo ga tako zelo potrebovali v tej regiji. Čestital bi rad romunskemu predsedstvu, kar je ohranjalo ta zagon. Če bi oslabili ta zagon, bi to lahko pomenilo nazadovanje pri reformnih prizadevanjih v tej regiji in to bi odprlo vrata tretjim državam, da povečajo svoj vpliv. To pa bi bila situacija, ki, milo rečeno, ne bi bila uprit EU. Romunsko predsedstvo se je začelo z eh, motom kohezija skupna evropska vrednota. In res je, bolje povezana Evropa je močnejša Evropa. Mnogo pomembnih dokumentov je bilo uspešno zaključenih. Rad bi omenil zlasti dogovor glede uredbe o mejni in obaljni straži. To je bila pomembna prioriteta naše skupine. Najpomembnejša vrednota naših državljanov je svobodno potovanje brez meja. To lahko zagotovimo zgolj, če bomo še bolje zavarovali naše zunanje meje. Moja država Bolgarija je pri zavarovanju zunanjih meja dala dober zgled. Vi ste zagotovili dobro zaščito zonalnih meja tudi s pomočjo evropske solidarnosti in s tem zagotovili večjo varnost za celotno Evropo. Skupina Evropske ljudske stranke se zauzema za močnejšo obaljno stražo in mejno stražo in pomoč tistim državam, ki se soočajo z nesorazmernim pritiskom zaradi migracij. Odkrepiti bi bilo potrebno Frontex eh, z dodatnimi deset tisoč pripadniki. Nadaljna ključna tema je bila razprava glede večletnega finančnega okvirja za naslednjo programsko obdobje. Skupina ELS si želi ambiciozne Evrope in potrebujemo tudi sredstva, ki bodo ustrezala našim ambicijam. Ne moremo pričakovati, da bo Evropska unija dosegla svoje cilje, če EU ne damo ustreznih orodij, ki so primerna spreminjajočemu se svetu. Želeli smo si, da bi se pogajanja zaključila še pred volitvami, pa čestitamo Romuniji za dober napredek, dosežen v prvi polovici tega leta. Pomembno je, da ne zmanjšamo deleža iz proračuna za kohezijska sredstva, tudi po letu 2020. Strukturna in kohezijska sredstva pomagajo, da zapolnimo razlike in vrzeli med regijami in tudi, da se borimo z operevščino. Tu pa mora Romunija in tudi mi vsi ostali narediti bistveno več za boj proti revščini. Kljub temu eh, pa bi si želeli, da bi romunsko predsedovanje doseglo več, tudi kar zadeva vzhodno soseščino in širitev šengenskega območja. Žal pa svet še vedno ni pripravljen Romuniji in Bolgariji zagotoviti dostopa v šengensko območje. Vaše predsedovanje je, je sovpadlo s pogajanji za imenovanje evropskega javnega tožilca. Evropska ljudska stranka se močno zauzema za boj proti goljofijam, ki vplivajo na finančne interese EU. Ampak ne gre samo za finančne goljofije in finančna sredstva, gre tudi za naše vrednote. Ne pozabimo, EU temelji na skupnih vrednotah demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic. Pravna država je temeljna vrednota, ki jo mi, člani Evropske ljudske stranke, zelo spoštujemo. In ne nazadnje, vloga predsedovanja ni samo vodenje dela sveta, ampak tudi postavljanje strateških prioritet. In vrh v kraju Sibiu, ki ga je organiziral predsednik Jan Johannes, je bil zelo pomemben. Tam so se voditelji dogovorili o tem, da bomo naredili nadaljne korake za še močnejšo in še bolj enotno Evropo. Več kot 50 odstotkov državljanov se je udeležilo evropskih volitev, zdaj je čas, da finsko predsedovanje nadaljuje z delom in da skupaj z nami in z predsednico Evropske komisije, za katero upamo, da bo izvoljena danes popovden, da torej skupaj delamo in uresničemo ambiciozen program, ki ga je gospa von der Leyen danes dopovden predstavila. Hvala lepa za vsa vaša prizadevanja, veselimo se že finskega predsedovanja. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine SD, gospa Garcia Perez. Gracias. Hvala za besedo, gospod predsednik, predsednica vlade. Romunija je prevzela predsedstvo Evropske unije v zelo hudih časih, se pravi, ko se Evropska unija sooča s številnimi negotovostmi. Lahko omenim samo Brexit. Poleg tega ste imeli zaradi evropskih volitev zelo kratko predsedovanje, bili ste pa uspešni, zato bi vam rada tudi čestitala za vse vaše dosežke. Res sem vesela, da lahko tudi v imenu moje politične skupine danes pozdravim Fiori Kodenčilo opravili ste ogromno dobrega dela, postavili ste tudi temelje za izstop Združenega kraljestva in sicer na takšen način, da bo učinek izstopa imel kar se da mile posledice tako za državljane Združenega kraljestva, kakor za celotno Evropsko unijo. Seveda, vaš podarek je bil na koheziji, to pa je tudi izraz solidarnosti med državljani in med različnimi državi. Vsi vemo, da imamo v Evropi ogromno območji, ki so sedaj prazna, zaradi tega, ker so jih mladi zapustili, ker pač tam ne vidijo več svoje prihodnosti. Zato je treba tudi izrabiti vse nove tehnologije in najti nove priložnosti povsod v Evropski uniji, ne samo v mestih, ampak tudi na podeželju. V času vašega predsedovanja ste sprejeli okrog 80 zakonodajnih aktov, lahko omenim recimo pripravljalno delo glede večetnega finančnega okvira za naslednjih sedem let. Sveda, pomembno je, da komisija začne čim prej delati. Moramo imeti pa solidni proračun, kajti z takšnim proračunom bomo dejansko lahko izvedli vse politike, ki smo si jih zastavili. Romunsko predsedstvo je tudi spodbujalo stebr socialnih pravic, s katerim bomo tudi z direktivo o pravičnih delovnih pogojih še bolj okrepili položaj delavcev. Poleg tega se tudi dosegli napredek v zvezi z Evropskim organom za delo. Ne smemo pa pozabiti tudi na direktivo o uravnoteženosti zasebnega in poklicnega življenja, tako da imajo sedaj tudi starši pravico do plačanega starševskega dopusta. Poleg tega ste v času vašega predsedovanja naredili tudi ogromno na področju enakosti med spoloma, pa tudi na področju solidarnosti. Solidarnost je zelo pomembna, kajti z solidarnostjo lahko tudi premostimo različne strahove, ksenofobijo, pa tudi različne oblike nestrpnosti. Draga predsednica vlade, Finska bo sedaj prevzela predsedstvo sveta Evropske unije in seveda tudi s Finsko želimo zgraditi pravično in pošteno Evropo. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine Prenovimo Evropo, gospod Tudorake. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospa ministerska predsednica, gospod podpredsednik Ševčovič. Prvo romunsko predsedovanje je bilo dobro na tehnični ravni so diplomati sprejeli 90 dosjejev, zato bi se rad zahvalil tudi tistim, ki delujejo v ozadju in se jim zahvalil za njihovo trdo delo. Ne moramo pa enako reči za politike. Trenutna vlada v Bukarešti, žal, je imela preveč opravkov s pravosodnimi težavami v svoji državi, da bi se posvetila predsedovanju. Premalo politične volje je bilo. Prihajalo je do protievropskih govorov in romunski državljani so to 26. maja tudi ustrezno kaznovali. Ljudje si želijo več kot te politike, ki jih trenutno imajo. Romuni so se morali postaviti v vrste, da so sploh lahko dali svoj glas. In to se ne zgodi ravno pogosto. Svet veliko kočljivih tem ni uspel zaključiti, nismo oziroma niso dosegli napredka. Predvsem gre za to, da moramo nadaljevati z razpravo o večletnem finančnem okviru. Ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Prejemniki so najbolj utrpeli v razpravi pri eh, zadnjem finančnem okviru, zato tega ne smemo ponoviti. Potrebujemo več Evrope, kar se tiče izobraževanja, zdravstvene politike. Tukaj gre za sredstva, tako kar se tiče najmanjših standardov na evropski ravni, pa tudi kar se tiče evropskega tožilstva, naprimer tudi to moramo končno dokončati. Politično je to bilo dolgo blokirano, ni bilo politične volje. Upam, da bo finsko predsedstvo kmalo začelo voditi dialog s parlamentom, da bomo dosegli dogovor. In potem naprej. Potrebujemo napredek, kar se tiče nekaterih dosejev na področju priseljevanja in meja. Komisija in svet morata neposredno spregovoriti o šengenskem območju, nobena država ne sme biti poščena v nemar. In kar se tiče vprašanja notranjih meja, mora biti tudi vse jasno. Hvala lepa in sedaj v imenu zelenih, predsednik Lamber. Hvala lepa, dobrodošla, gospa ministerska predsednica. Zelo dobro je vedno videti, vedno, ko vidimo tukaj minister, minister premijeja ali predsednika države. Imate legitimnost vsak izmed vas, premijejo in predsednikov držav, imate pa tudi posebno odgovornost, kaj ti takrat, ko prezenate predsedstvo, je to zelo pomembno. To je bilo prvič za Romunijo. In kar se tiče administrativnega, organizacijskega dela, lahko rečemo bravo. Jasno, Romunija je uspešno pravila prvo predsedovanje svetu. Seveda, imeli smo tudi volitve in pritisk na nekatere doseje je bil gromozanski in zato moram reči, da je dosežek dober. Potem pa imamo doseje, ki jih ni med temi 90, ki pa so emblematski. Svet sam je na vsakem od svojih sestankov o azilo in migracijah govoril kot o najpomembnejšem dosejo, vseh dosejev kjer zamud ne sme biti in ki je prednostna. Kaj lahko ugotovimo? Štiri leta že svet to trdi. Vsakokrat pri vsakih sklepi sveta govorijo o migracijah, migracijah, migracijah, mejah, mejah, mejah in kaj vemo, čem še. Čakamo pa na stališče sveta o reformi svežnja o migracijah in azilu. Parlament je z veliko večino že sprejel svoje mnenje. To sem že dejal danes dopoledne. Pet političnih skupin, pred dvema letoma smo to storili. Kaj ste vi storili? Ena manj vidnih vlog predsedstva je, da bi deblokirali to. Ampak ne, ne. Enostavno ste se odločili, da bo svet odločal soglasno, In to seveda pomeni, da lahko vsaka država vse blokira in ja, več kot ena država je, ki je pripravljena vse blokirati pri teh temah. Torej, kar se tiče teh tem, ko sami pravite, kako je to pomembno, ne storite nič, nič. In vi, tako kot tudi druge države članice, 28, niste nič boljši od drugih. Potem pa imamo še druge vidike, predhodnik je o tem govoril, ugled. Ko država predseduje EU, je ključnega pomena, da se ta država poistoveti, predstavlja vrednote EU. Govorim sedaj o vaši vladi, ne o Romuniji. Romunija, tako kot Mačarska, Poljska in vse druge države članice, ima svoje mesto v EU. Ampak vlada, ki danes vodi to državo, pa je vlada, ki je brutalno zatrla mirne demonstracije pred letom dni. To ni bilo za časa predsedstva, ampak vseeno, to je bilo v vaši državi, vaša vlada. To je vlada, ki je skoraj da obsedena s tem, da bi pod nadzor spravili pravosodni sistem, da bi se izognili temu, da bi politiki bili obsojeni zaradi korupcije ali da ne bi smeli upravljati svojega položaja. To se dogaja vaši državi, trenutno pod vašo vlado. In Beneška komisija Sveta Evrope, pa tudi organi za boj proti korupciji Sveta Evrope, so samo črke na papirju. Dovolili ste si blokirati nekatere zadeve Evropskega tožilstva, naprimer, kar je zelo pomembno za EU. Tukaj še čakamo na možnost, da bi nam lahko uspelo doseči napredek. Torej, ni bilo vse, kar ste storili v čast EU in tudi na čast Romunije. Romunija si zasluži več kot to. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Hvala lepa, gospod B v imenu skupine Identiteta in demokracija. Gospa premijejka, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Med romunskim predsedstvom sem bil večkrat v Bukarešti za konferenco predsednikov, svetom ministrov seveda, novembra pa tudi aprila za razpravo o prihodnosti Evrope. Vsakič smo govorili o velikih izzivih, s katerimi se evropejci in civilizacija Evrope soočajo. In to moramo stojiti skupaj na ravni celine. Identiteta meje, selitev ekonomije, pa tudi zaščita podatkov, umetna inteligenca, reindustrializacija in seveda kmetijska politika. Pri nobenih teh tem Evropska unija ni neučinkovita, pa tudi ne navzoča. Še slabše, kar se tiče proste izmenjave, se ta še pospešuje, nedavno z Latinsko Ameriko in Vietnamom. Je pa to sistem, ki je zelo neekološki in najbolj uničujoč za naše ekonomije. To pravim, pa ne želim preveč očrniti romunskega predsedovanja. Moramo reči, Evropska komisija je uporabila instrument pravne države, da je usilila vlado, sestavljeno iz tehnokratov in sodnikov proti volji ljudi. Resničnost je taka, da Evropska komisija v Bruslu počne vse, podaja zakonodajne pobude, iz, nadzoruje izvajanje zakonodaje, pa je tudi varohina pogodb. Ampak predsej so se tam minevajo, komisija, birokrati komisije in njena orientacija pa ostaja. Najboljši primer je seveda gospod Timmermans, ki bo gotovo ohranil svojo vlogo, zelo pomembno pri komisiji, proti državam, ki nasprotujejo Bruslju. On je tisti, ki je proti Mačarski, Polski, Romuniji, morda jutri proti Italiji, Mateja Salvinija, proti narodom in ljudem skušal napasti in destabilizirati vlade, ki so legitimne. Nedavno pri razdelitvi mest na vrhu institucije Evropske unije je bila vzhodna Evropa popolnoma pozabljena. Nemčija Merklove pa je preveč reprezentatirana osebno ali pa tudi s pomočniki. Celo tisti, ki so si želeli širitve na vzhod, sedaj vidijo, da ideologija imigracij in liberalno-libertarna ideologija ni več to, kar so si želeli. Nekatere države, ki so trpele pod komunizmom, so še vedno dovolj pogumne, da se uprejo Evropski komisiji. Tudi naprimer pri obvezni razdelitvi migrantov. Pri tem vprašanju, pa tudi pri vprašanju azila, ki je postal zelo pomemben steber nezakonite trgovine z imigranti, vse to je bilo blokirano svetu na srečo, tudi s pomočjo Mačarske in Polske. Če romunsko predsedstvo ni naredilo velikega napredka, pa moramo vsaj priznati, da ni poslabšalo zadev, kot jih imamo v Evropski uniji. Glede na to, kar je kandidatka za predsednico komisije eh, obljubila socialistom in liberalcem, se zdi, da bomo pod finskim predsedstvom šli v smeri več federalizma, več imigracij in manj ekonomske zaščite. Branilci ljudi in narodov morajo biti bolj budni kot kadarkoli, da bi zavrnili to napravo Evropske unije, ki uničuje Evropo. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospa Tomašič. Hvala lepa, gospod predsednik. Prvo predsedovanje svetu je prišlo v času polnem izzivov, ko se je Evropska unija pripravljala na odhod Združenega kraljestva, obenem pa pričakovala evropske volitve. Romunija je pokazala, da se v takih kaotičnih okoliščinah lahko opravi dobro delo, če so cilji jasni in če je jasna strategija, kako doseči te cilje. Romunsko predsedovanje si bomo zapomnili po velikem številu pomembnih pobud, in po nekaterih ključnih dogovorih z Evropskim parlamentom. Tu je direktiva o plinu, tu je program za digitalno Evropo, tu je prvi vesoljski program Evropske unije, potem eh, prvi, prvo merilo in omejitev emisij za gospodarska vozila. Kar pa zadeva migransko politiko in politiko azila bi se dalo narediti več. Kljub temu pa je Romunija zgled, kako tudi nove članice lahko igrajo pomembno in konstruktivno vlogo. Žal pa tisti, ki bi morali, niso videli priložnosti v romunskem predsedovanju za obnovo zaupanja med starimi in novimi članicami. Namesto tega so pri kandidaturah za najpomembnejše funkcije marginalizirali nove članice. To je slabo sporočilo, predvsem mladim demokracijam, ki jim je toliko teže doseči eh, demokratične standarde razvitega Zahoda, pa ob tem pa spoštovati lastno tradicijo. Nove članice so ponovno kategorizirane kot druga razredne, čeprav je ena od teh novih članic, to pa je Romunija, nedavno dokazala, da ima tako ambicije kot znanje za to, da aktivno prispeva k doseganju politik in razvoju te skupnosti. To nerazumevanje mladih demokracij strani razvitih zahodnih držav, ki so šle po drugi poti, ne obeta kaj dobrega. Stare članice hočejo potrditi svojo prevlado pri sprejemanju strateških odločitev. Veliko jih lahko naučimo in lahko se mi veliko naučimo od njih, vendar kot od partnerjev, ne pa gospodarjev. Zato zahtevamo, da se spoštuje naša identiteta, kultura in tradicija. Želimo si, da bi Evropska unija končno postala vredna svojega slogana Združeni v različnosti. Prenehati moramo s centralizacijo in uniformiranost. To vodi v nestrpnost in politične spopade. To pa bi utegnilo biti pogubno za Evropsko unijo. Hvala lepa, gospod Papa Dimulis. Dimitrios, izvoli v imenu skupine GUE. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Dančila, pa tudi gospod Ševčovič. Danes govorimo o bilanci romunskega predsedovanja sveta. Približno dve uri pred glasovanjem Evropskega parlamenta o novi kandidatki za predsednico Evropske komisije. Vaše predsedstvo se je odvijalo v težavnem času. Imeli smo evropske volitve, Brexit, veliko je negotovosti, prav tako pa smo imeli veliko socialnih problemov težav. Vseeno vam je uspelo precej dosjejo zaključiti in to je gotovno, gotovo zelo pozitivno. Velike teme, ki nas zaposlujejo že kar nekaj časa kot Evropsko unijo, kot Evropski parlament in teme, ki zaposlujejo tudi državljane v državah članicah, te pa so še vedno blokirane. Tu napredka ni bilo. Naprimer, zahteva državljanov, po bolj odločnem proračunu skupnosti, ki bo okrepil kohezijsko politiko, ki bo zmanjšal neenakosti. Prav tako ni napredka pri socialnem stebru. Še vedno gre samo za navidezno zauzemanje za to, pravega napredka pa ni. Končno moramo prenehati samo govoriti in kaj storiti, naprimer uvesti minimalno plačo po EU. Pred nekaj urami je gospa Ursula von der Leyen to spet obljubila, ampak pred petimi leti sem to tudi že slišal strani gospoda Junkerja, pa se še vedno ni zgodilo nič. Ne želim biti nepravičen, zato moram povedati, da so bili tudi pozitivni koraki. Naprimer, priprava sklepov sveta za sankcije proti Turčiji, ki krši načela pravne države. Upam, da bo tudi pod finskim predsedstvom, tako da bo šlo to naprej. Kaj ti evropske vrednote moramo podpreti. Vedno, ko so ogrožene strani agresivnega obra, obnašanja naših sosedov. Prav tako mislim, da je bilo pozitivno, da ste poskušali v jugovzhodni Evropi še naprej nadaljevati s pozitivnimi vzpodbudami. Naprimer, sporozum med Grčjo in Severno Makedonijo je lep primer. Nova vlada bo še naprej podpirala ta sporozum za razliko tega, kar so dejali v predvoljenem boju. In na koncu še poziv, gospa Danžila, za vas, ne samo v imenu moje politične skupine, temveč v imenu veliko nevladnih organizacij. Vem, da tudi komisija podpira ta poziv. Pozval bi vas rad, da sedaj resnično prenehate z barbarskim ravnanjem. Zelo veliko ovac bi naj šlo v zakol. Potrebno je spoštovati pravice živali. V imenu samostojnih poplancev, gospod Pew. Hvala lepa. Bomo mi v stranki Brexit pričakovali, da bomo imeli najbolj ne spektakularne govore, ampak mislim, da tudi drugi zastavljate letico precej visoko. In tudi vam govorijo, kako morate voditi svojo državo. Neverjetno. Ampak v kontekstu romunskega predsedstva, ki se je končalo, bi rad čestital še prav posebno Simoni Halep za njeno odlično predstavo v Wimbledonu v soboto. To je bila predstava moči in natančnosti. Najbolj pomembno pa je, da bo navdihnila milijone deklet doma in tujini, da sodelujejo v športu. Seveda, delno to prinaša tudi kolektivni ponos, kajti to je izraz nacionalnosti in identitete. Nacionalnost sem dejal, ne pa nacionalizma, to sem želel povedati v smeri liberalnih demokratov, ki pa jih ni tukaj. Veliko smo slišali, veliko himn, nismo pa slišali evropske himne v Wimbledonu. Šport lahko združuje ljudi. Tragično pa je, ne glede na namen evropskega projekta, da ta bolj deli kot združuje. Ampak, kar se tiče zaključka romunskega predsedovanja, in če se vrnem na štiri stebre, dobro, ocenimo to po istih prednostnih nalogah. Govorili ste o ekonomski rasti in konvergenci. Ekonomska rast v EU je najnižja v zadnjih treh letih. Brezposobnost med mladimi v Romuniji je 16 odstotna, 20 odstotna v Franciji, 30 odstotna v Italiji in Španiji, 40 odstotna v Grčiji. Celotne generacije mladih so bile žrtvovane za evropsko idejo. Drugič, razvoj evropskih obramnih zmogljivosti. Ne želimo podati svojega deleža. Pri NATO sedaj si EU želi svojo vojsko. In to lahko samo ob, opogumi tiste, ki želijo škodovati EU. Za tiste, ki boste ostali v EU, ko bo Združeno kraljestvo kmalo izstopilo, lahko gledate in pričakujete več od finskega predsedstva, ampak mislim, da boste razočarani. Torej, raje kot da slavimo dosežke romunskega predsedstva, proslavimo uspeh Simone Halep, pravega simbola romunskega ponosa. To bi, bilo veliko, to bi bil veliko boljši izkoristek časa in bi naredil manj škode varnosti in ekonomiji Evrope. E, Zdaj pa podpredsednik Ševčovič, vaš odgovor. Much, uh, also... Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil poslankam in poslancem Evropskega parlamenta za to, da so izpostavili izzive, s katerimi se soočamo, ko gradimo in krepimo našo skupno nedeljivo Evropsko unijo. Strinjam se s potrebo potem, da je potrebno narediti več napredka pri našem socialnem stebru. Naslednja komisija bo gotovo resno zelo vprašanje minimalne plače izboljšave socialnih standardov po vsej EU. To je dejala tudi gospa Perez. Rad pa bi se zahvalil tudi za to, da ste izpostavili dosežke romunskega predsedstva, še prav posebno gospod Kovačev, ki je navedel vse pomembne doseje, ki smo jih zaključili zaradi profesionalizma romunskih pogajalcev in romunskih diplomatov in ministrov. Prav tako bi rad prepoznal dobro sodelovanje z romunskim predsedstvom pri zaključevanju zelo pomembnih dosejev za boljši boj proti podnebnim spremembam. Veliko je bilo storjenega v rekordnem času, kajti romunsko predsedstvo se je začelo na začetku ključnega tranzicijskega leta, ko je bilo malo časa za pravo delo, ampak to je bilo narejeno zelo profesionalno. Zato bi se resnično vam želel zahvaliti. Naj izpostavim dejstvo, da vam je pri tem zahtevnem delu uspelo, čeprav je to prvo predsedovanje. Vsaka nova država članica, pridobi veliko izkušenj pri predsedovanju, pri vzpostavljanju dobrih odnosov za sodelovanje po EU med institucijami in tako dalje. Zato mislim, da je to pomembna naložba za prihodnost Evropske unije. Prav tako upam, da se bo to videlo v še boljšem delovanju javnih služb v Romuniji in vse delo, ki je bilo vloženo v to, se bo povrnilo. Pripričan sem. Hvala lepa, gospa premijeka. Čestitke še enkrat za vaše odlično prvo predsedovanje. Eh, Hvala lepa, podpredsednik. Besedo zdaj dobi gospa Dančila. Hvala za besedo. Dovolite mi, da se vam vsem zahvalim za vašo podporo. Res je, mi smo prevzeli predsedstvo v času, ko se je Evropska unija začela soočati z hudimi izzivi, lahko omenim samo Brexit, pa tudi evropske volitve. Tako da smo imeli dejansko na voljo samo 100 dni in v 100 dneh smo zaključili skoraj 90 zakonodajnih to sejev, res smo se potrudili. In zato lahko tudi praznujemo, praznujemo vsi, državljani, vsi, ki verjamejo v Romunijo in ki si želijo, da Romunijo predstavljamo z dostojanstvom. Razumem pa, da je težko včasih najti soglasje, konsens med 27 različnimi državami, članicami. In mi smo bili posrednik, usklajevali smo delo in to nam je tudi zelo dobro uspelo v času našega predsedovanja. Glede večletnega finančnega okvira pa lahko povem, da sem prepričana, da bo novi parlament v sodelovanju z ostalimi evropskimi institucijami dosegel dober dogovor. Mi smo pa seveda postavili temelje za naslednji večletni finančni okvir in tudi za kohezijo ter skupno kmetijsko politiko. če želimo, da so ti projekti uspešni, morajo temeljiti na dobrem finančnem načrtovanju in podlagi. Glede kohezije lahko samo povem, da je nujna, potrebujemo kohezijo in enotnost v Evropski uniji. Samo s kohezijo bomo lahko dosegli znaten napredek, ki je potreben za našo prihodnost. Pripričana sem, da bomo skupaj dosegli napredek hitreje. Kohezija je pomembna ne samo v času predsedovanja. Kohezija je načelo, ki mora usmerjati okrepanje in delovanje vseh institucij Evropske unije. Bom pa sedaj odgovorila še na vprašanje gospoda Tudorakeja. Romunska vlada je vodila predsedstvo ne samo diplomatje. Moram povedati, da smo zelo dobro sodelovali tudi z različnimi strokovnjaki, tako da smo bili zelo dobro zastopani na politični in tudi na tehnični strokovni ravni. Predsedovali smo tudi v korist Romunije. Potem ste me tudi vprašali, ali bodo romunski poslanci enotno glasovali in delali v korist Romunije. Malo sem razočarana danes na tem, kar ste dejali. Naši problemi tukaj res niso na mestu, tako da bi predlagala, da se o njih ne pogovarjamo. Dobila sem ogromno pohval, pa tudi čestit za naše delo v času predsedovanja. Seveda, marsikdo misli, da bi lahko predsedoval bolje, ampak vseeno nisem prijela ogromno kritik, samo nekaj sem jih dobila, to pa je tudi čisto pričakovano. In to so storili romunski poslanci, ko pa je podpredsednik komisije Ševčovič dejal, da bi morali si čestitati, ker smo tako dobro predsedovali. Ja, res sem ponosna na našo predsedovanje. Marsikaj smo storili na področju zdravstva in šolstva. Ne vem, morda niste seznanjeni z našimi dosežki in morda niti ne razumete, da je predsedstvo posrednik. In to smo storili, mi smo bili posrednik, mi smo usklajevali delo v svetu. To je bil zelo pomemben projekt za Romunijo, za celotno Evropsko unijo, za vse državljane. Bili smo vir konsenza. In našli smo konsens v svetu, pa tudi pri komisiji, pa tudi pri različnih poslancih. Poleg tega smo tudi dobro razumeli, da se sedaj nahajamo na razpotju in da moramo ravnati enotno in združeno, kajti samo na takšen način bo evropski projekt uspešen upam, da nas bo to tudi usmerjalo v naslednjih letih. Naši državljani ne potrebujejo škandalov in incidentov, ampak potrebujejo dodano vrednost njihovemu življenju, potrebujejo politike, ki jih bomo izvajali za njih, v njihovo korist. In če nam to uspe, bomo dosegli več napredka za naše državljane in za celotno Evropo. Gospod Lambert je zapustil dvorano. Mislim, da si Romunija ne zasluži tega, kar je dejal predsednik skupine zelenih. No, tudi glede različnih dosejev, mi tudi pravčujemo sedaj zelo temeljito, tako imenovani Greko. Belgija je sestavni del tega nabora priporočil, 15 jih je, 15 priporočil, ki jih moramo uresničiti. Glede sodnikov, seveda si želimo neodvisnosti pravosodja v Romuniji in k temu tudi stremimo. Na koncu pa bi se rada zahvalila vsem, vsem, ki ste imeli zaupanje in vero v Romunijo in v naše predsedovanje. Tukaj ne govorim samo o zaupanju in veri v naše strokovnjake in v našo vlado, ampak v celotno državo, ki je prvič v svoji zgodovini prevzela predsedstvo sveta Evropske unije. In mislim, da smo dobro opravili ta izpit. Odlično bi celo dejala. Še enkrat bi se vam rada zahvalila za vašo podporo, pa tudi za sodelovanje. In seveda vsem želim ogromno uspeha novemu Evropskemu parlamentu, želim ogromno sreče in upam tudi, da boste tudi uspešni pri svojem delu, kajti vaš uspeh je tudi uspeh evropskega projekta. E la Hvala. S tem je razprava zaključena. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki ste sodelovali, podpredsedniku Ševčeviču, predsednici Dančili, vsem sodelavcem. Čestitke za opravljeno delo, za vaš angažma. Jutri pa začenjamo nov semester. Hvala lepa. S tem do 18.00 prekinemo zasedanje.